Naj vam povem, da je pisna izjava nič nič šest tri osem iz 2010, eh, katere avtori so Pavel Poc, Frida Brepels, Kristjan Silvio Buso, Jolajnen in Alois Peterle v zvezi z bojem proti kolorektalnim rakavim obolenjem v Evropski uniji, dobila več podpisov, kakor je večina poslancev v skladu z 23. pravilom našega poslovnega bomo torej poslali to izjavo naslovnikom in eh, se skupaj objavili v zapisniku. Gospod Pok, mislim, da je prosil za besedo. Mr. President, uh, share colleagues. Eh, spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi. Vem, da vsi želimo čim prej glasovati, ampak Želel bi se v imenu vseh eh, sopodpisnikov, gospe Brupers, eh, Silvio Bušpi, eh, gospoda Peterleta in mene, zahvaliti vsem, ki ste to resolucijo podprli. Dobili smo večino in sicer še pred potekom roka in to kaže, kako zelo pomembno je to vprašanje in obljubljamo vam, da to ni samo e, e, ena dejavnost v tem okviru, ampak da je to del širšega ukrepanja na tem področju na ravni držav članic. Hvala, gospod Poč. Čestitam. Pisna izjava nič nič 75 skozi 2010, ki so vložili eh, Vila Quadras, Hughes, Ojuland, eh, Söndergaard.